v njem. Najlepša hvala vsem za sodelovanje in lahko noč, mislim, da verjetno gremo zdaj vsi bolj ali manj spat. <laughs> Najlepša hvala za te lepe želje in te komentarje, gospa Kvisthaut. Uh, s tem torej zaključujemo to točko na dnevnem redu. O njej bomo glasovali jutri opovdne. Naslednji dogodek na zasedanju bo jutri v sredo od 9. zjutraj. Dnevni red je seveda objavljen in je na voljo tudi na spletni strani Evropskega parlamenta. S tem je zasedanje za danes zaključeno.